Eh, glasovanje o poročilu gospoda Bermana, pa v četrtek. Rado bi se obvestila, da nismo dobili prošen glede spremenjenih eh, glasovanj. Spremembe so tako potrjene. Glede odložitve odbora za notranje trg in varstvo potrošnikov, odločili smo se, da ne bomo nasprotovali Eh, odločitvi komisije glede performance